skupini ECR. Prav tako smo dobili od poslancev oziroma iz skupin SD in ECR zahtevo po spremembi in v zvezi z imenovanji v odbore in delegacije.